kolegov in kolegin. Spoštovane kolegice in kolegi. Prosim vas, da se omirite, da lahko začnemo z delom. Najlepša hvala, da ste tako v tako velikem številu se odzvali v bilo, čeprav smo ta sestanek organizirali tako kratkoročno. V svetu so se srečali z ukrajinskim predsednikom in pogovoriti se bomo morali o zašitvem sporozumu. In ravno zaradi tega se moramo danes odločiti in spriti odločiti, um, spriti odločitev. Torej, gre za to, da damo našo privolitev, ne gre za samo resolucijo. Gre torej za to, da damo našo privolitev, da potrdimo. Podr postopek, zato da ne bo prišlo mm, do nesporazumov. Poročevalec gospod Sažovski se s tem strinja. Zato smo sklicali to sejo. Se strinjate, da lahko spremimo takšen dnevni red, gospod Šolc, najlepša hvala gospod predsednik. Eh, zavedamo se tega, da gre za zelo kompleksno in zahtevno zadevo. In zato izražam spoštovanje pred predsednika Evropskega parlamenta. Mislite, da je sedaj pravi trenutek za to, glede na to, da obstaja različna stališča v Evropskem parlamentu brez razprave, glede na to, da smo različnega mnenja, da bi sedaj začeli z ratifikacijo, bi bilo mogoče bolje, da o tem razpravljamo, preden glasujemo. Je kdo proti? temu predlogu. Kdo je za to, da preložimo to točko dnevnega reda? Kdo je za ta predlog? Kdo je proti? S tem je predlog zavrnjen. Gremo torej na tretjo točko na dnevnem redu. Prosim, izvolite. Lahko zaprosimo, da glasujemo elektronsko in da registriramo to glasovanje. Niste zaprosili za to, saj sem zaprosil. This is ridiculous. That is ridiculous. Please leave the room when. Prosim, da zapustite to dvorano. Torej, dobili smo predlog za to, da spremenimo dnevni red. O tem smo glasovali, predlog smo zavrnili, sedaj imamo dnevni red na dnevnem redu, nimamo razprave in sedaj bomo glasovali. Za elektronsko glasovanje že nas niste zaprosili, če pa zapustite dvorano, bomo lahko glasovali elektronsko. Izvolite. Hvala the, that means voting for means for Schulz. You have to vote against. When you Če ste proti predlogu Šulc, morate glasovati proti, kaj te glasujemo o tem predlogu spremembe. Ali proti, seveda. So, Nismo še vsi glasovali. Če želite glasovati s kartico, uporabite svoj American Express. Okay, we will record that. So, to bomo torej zapisali. Glasovanje je zaključeno. 9 jih je bilo za, 2 ste se vzdržala, 48 je bilo proti. Nadaljujemo torej s predvidnim dnevnim redom. Gremo torej na poročilo za privolitev. Gospod Prešvajc, gospod Seržvorski, imate besedo. Najlepša hvala. Torej imamo osnutek resolucije o prežitem spozu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Ukrajino na drugi strani. Dva razloga sta za to. Želimo izraziti močno solidarnost na Ukrajine solidarnost do evropske izbire, ki so jo tako odločno in jasno izrazili v vseh slojih družbe. Drugič, o tem glasujemo zaradi simbolnih razlogov, kajti s to resolucijo, ki jo bomo izvolili naslednji tek v Štrasburu, bomo podprli Ukrajino v Evropskem parlamentu. in v tej resoluciji podpiramo ratifikacijski proces pridružitvenega sporazuma. V prvi točki piše, da v Evropskem parlamentu dajemo privolitev za to, da se sklene pridružitveni sporazum. Izvolite, bodja službe za zunaj zadeve za Ukrajine, najlepša hvala. V tem kritičnem trenutku je ratifikacija in potrditev Evropskega parlamenta zelo pomemben korak naprej za Ukrajino. Naša prizadevanja že kaže na dobre rezultate. 14 odstotkov eh, smo zabeležili namreč porast v zunani trgovini. Ukrajina je tako lahko dokazala svoje zmogljivosti za izvoz. Ukrajina pa bo vseeno morala izvesti nujne in potrebne reforme za zaključek tega sporozuma. Evropska unija in Ukrajina sta se povezali z Rusijo in se pogovarjali o posledicah za rusko gospodarstvo, zato da se razjasnejo vse nejasnosti in zato da oblikujemo možne rešitve. Na prvem ministerskem srečanju med Rusijo in Evropsko unijo 11. julija smo povdarili, da ratifikacijski proces poteka. Vseeno pa bomo organizirali novo ministersko srečanje v petek s komisarjem Dehuhtom, kjer se bomo pogovarjali in razpravljali o možnih gospodarskih posledicah z ministri Ukrajine in Rusije. Asociacijski sporazum pomeni zelo velik korak naprej v prizadevih Evropske unije v podpori Ukrajine, da ta država postane stabilna in uspešna demokracija želimo veliko uspeha Evropskemu parlamentu v tem procesu. Gospod Plenkovič, najlepša hvala, gospod predsednik. Kot vodja delegacije, na novo zvoljen vodja delegacije za Ukrajino, bi rad pozval Sažvoskega, da se potrudi za to, da bomo čim prej ratificirali to rezolucijo. Razprava, ki smo imeli za jasno, kaže, kako zelo si prizadimo v vseh političnih skupinah, da še naprej pošiljamo pozitivne signale v Ukrajini, še posebej v njeni evropski usmeritvi. v novembra po volitvah bo ta postopek stopil v veljavo in takrat bomo začeli s tesnim sodelovanjem z našim partnerjem z reformami in, da, in eh, si prizadevali za to, da obdržimo teritorijalno suverenost Ukrajine. Matram, Hvala lepa kot poročevalec v senci. Menim, da mi poslanci Evropskega parlamenta moramo s pozitivnim glasovanjem pokazati podporo za nekaj in ne smemo samo glasovati zgolj proti nečemu. E, torej, potrebna je potrditev sporazuma med Evropsko unijo in Ukrajino. To je nadaljni prispevek e, za e, odpravljanje vprašanj glede prihodnosti Ukrajine. E, Ukrajina ne sme biti vazal. E, Eh, neke druge države, temveč mora biti država, ki je v postopku približevanja Evropski uniji. Eh, naš eh, ukrep je torej jasen signal, da je Ukrajina partner za Evropsko unijo in da ta partner lahko izvaja nadaljne reforme. Če je prišlo do utrujenosti pri širjenju Evropske unije, nikakor pa ne sme priti do utrujenosti pri dajanju pomoči in Ukrajini in pomoči pri doseganju eh, cilja in sicer članstva v Evropske uniji. Hvala lepa. Gospod Tanak. Že vrsto let podpiram prizadevanja Ukrajine in njeno usmeritev v Evropi in čez Atlantik celotna delegacija v Afetu, vsi iz eh, moje politične skupine si prizadeva za to, da bi podprli in pomagali Ukrajini v tem primeru ruske invazije na Krimu. Pregledujemo vse možnosti, kako lahko pomagamo predsedniku Porošenku v njegovem boju proti ruskim tankom na njihovem ozemlju. Zato je ta postopek simbolne naloge na isti dan, kot se je ta dogodek na Krimu. Zato lahko računate na našo podporo. Najlepša hvala. Hvala lepa, gospa Lözing. Naša politična skupina Gojengel bo glasovala proti ratifikaciji. Moj kolega gospod Šolci že predstavil nekaj teh argumentov. Zaradi tega, ker smo proti tej ratifikacije, kajti predpogoj za to bi moral biti, da najprej pride do družbene sprave v Ukrajini kajti ta resolucija vsebuje veliko elementov, ki jih ne moremo podpreti. Naj omenim samo sodelovanje na področju azilne politike, kot tudi sodelovanje eh, na področju vprašanj povezanih s Frontexom. Mislimo, da ta resolucija ni koristna za Ukrajince zavračamo ta sporazum zaradi tega, ker ta predlaga zunanjo politiko in sodelovanje, ki bi bila lahko zelo nevarna in izredno kontraproduktivna za mirovni proces v Ukrajini. Sodelovanje v tem smislu nažalost že poteka v okviru operacije Atalante in drugih sil. Zaradi teh in drugih razlogov bomo glasovali proti. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Barn. Najlepša hvala. Gospod predsednik, naša skupina Alde bo podprla ratifikacijski proces zaradi tega, ker smo se že vrsto let povezovali z različnimi vladami v Ukrajini. Ta sporazum je dober za Ukrajino, za Evropsko unijo in tudi Rusija mora razumeti, da je svobodna, uspešna in bogata Ukrajina pozitivna za celotno regijo. Zato bomo to resolucijo podprli. Hvala. Kava. Gospod Kava. Thank you, Mr. Chair. sem proti tej resoluciji, gospod predsednik, ker smo v situaciji, kjer imamo eh, prekinitev ognja, ki se zopet sproži, pride do novih sporov. Prosim vas, da ravnate zelo previdno, kajti ko se boste zjutraj pogledali v ogledalo, ko se brijete ali se ličite, boste morali premisliti, kaj v resnici počnete za Ukrajina in za evropski projekt. Zato vas pozivam, da glasujete proti. Gospod Mesrič. Čeprav se strinjamo z nekaterimi podrobnostmi sporazuma in eh, nismo za vsa področja tega sporozuma, vendar pa bomo glasovali za, zaradi tega, ker mislimo, da je to edini učinkovit način, da resnično izrazimo naše želje k miru v Ukrajini in solidarnost do Ukrajine. Če tega ne bi podprli, bi s tem spodkopali njihovo notranjo politiko. Tako bi lahko sprožili še več sporo in trend v Ukrajini, Tega si pa ne želimo. Zavedati se moramo, da s tem ne bomo rešili vprašanje varnosti in miru v Ukrajini. Prekinitev ognja je zelo krhka zadeva. Zato moramo ravnati pravidno in dobro premisliti, kako bomo ravnali naprej. Najlepša hvala. Karolinike. Mm, thank you, Mr. Chairman, uh, ladies and gentlemen. Najlepša hvala, gospod predsednik. Poglejte si situacijo v Ukrajini. Najprej smo strmoglavili gospoda Janukoviča, potem smo sprožili Majdan, potem smo destabilizirali situacijo v Ukrajini, potem smo še sprovocirali Ukrajino, da se zoprstavi Rusiji. Sedaj pa ne želimo več prodajati orožja Ukrajini. Tisti, ki so to storili, so Putinovi agenti ali pa zgolj idioti. Leta 1939 je Poljska sprejela garancije Velike Britanije in Francije. Rezultat tega je bil napad Hitlerja. Prosim, ne želimo si, da bi se to še enkrat zgodilo. Dobro se oglejte v ogledalo, kot smo to že slišali Hvala lepa. Vi ste polski poslanec, če sem prav razumel, gospod Freda. De. Hvala lepa, gospod eh, predsednik. Brez eh, mnogih komentarjev želim povedati, da bo ELS eh, podprl predlog kolege Sarjusa Volskega in prosim kolege v odboru, da v pred glasovanjem, da se spomnijo, da so eh, mnogi ljudje pravzaprav izgubili življenje sedaj v tej vojni. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod Preda. Naj povem tudi svoje osebne mnenje. Mislimo, da je podpis tega sporazuma še vedno želja Ukrajincev. In sedaj se tukaj odločamo o tem, če bomo potrdili ta sporazum. To je najpomembnejše. Nasilje ne izhaja iz Ukrajine, ampak iz velikega medveda sosedne države. Janukoviča nismo strmoglavili, ampak je zapustil svojo državo. In predsednik, ki sedaj vlada, je bil izvoljen v parlamentu in to pomeni, da je legitimno izvoljen. Nihče več se ni prijavil k besedi, to pomeni, da lahko gremo na glasovanje. Glasujemo elektronsko. Izvolite. Aha, še predlog spremembe najprej. Prej sem je številka ena, kdo je za? In der EVP ist einer V ELS-u imate enega preveč, gospod Preda. Jetzt ist okay. Ste v redu? Nimate kartice, lahko zabeležite, da sem glasoval proti. V redu smo se zapisali. Glasovanje zaključeno. 8 za 48 proti 4 so se zdržali. Prezem je številka 2, glasujemo elektronsko. Kdo je za predlog številka 2? Glasovanje je zaključeno. rezultat je enak, da ne rečem isti. Sedaj glasujemo o predlogu gospoda Sršvolske, glasujemo po imensko. Zvolite. Tenok, Medja, Vedno. Tenok je glasoval za, to smo si zabeležili, glasovanje zaključeno. Ja. Da kann ich ja. Das ist mit acht. 49 za, 8 proti, 4 so se vzdržali. Rezultat je jasen. Zdaj v Ukrajini bo izgubila novo no, Rusijo. Ich äh, möchte hier zum Ausdruck bringen. Tako bo Rusija izgubila novo Rusijo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 Sedaj gremo na četrto točko na dnevnem eh, redu. Gre za izmenjavne z egiptovskim velikim muftijem Šaukjem Ibrahimom Abdul Karimom Alamom, ki je slučajno tukaj. Čez dve minuti pride k nam. tutto a posto con la interpretazione? Sì, 25. 25. Collegas, vamos a... Spoštovane kolegice in kolegi, radi bi izrazili toplo dobrodošlico ekscelenci velikemu muftiju Šaki Ibrahimu Abdul Karimu Alamu, ki je profesor na Univerzi Al-Abhar, prava in šarije. Veliko čast nam je, da ste prišli k nam. Ste eden največjih strokovnjakov islamskega prava in šarije in jasno ste izrazili, da tisti, ki zlorabljajo islam za terorizem, kršijo humanitarne principe in sam islam ne govorimo o Alkainu, o islamski državi. Glede tega ste jasno povedali, da gre za skorumpirane in kriminalne združbe, ki kršijo vsa islamska načela in da predstavljajo grožno vsem muslimanom na svetu. V primeru Iraka gre za grožno vsem državljanom, naj gre za kristijane, za muslimane ali za drug, pripadnike drugih veroizpovedi. Preden damo besedo ekscelenci, bi rad povedal, da smo zelo zaskrbljeni zaradi smrtnih obsodb članov muslimanskih bratov od julija naprej. Izvolite, ekscelenca, beseda je vaša. Šukran. Eh, škuru eh, Sadet Rojis. Eh, Najlepša hvala. Zahvaljujem se predsedniku, da mi je dal to možnost, da spregovorim pred poslanci odbora za zunanje zadeve v Evropskem parlamentu. Številne države na svetu so žrtve terorizma skrajnežev, ki ubijajo v imenu vere. Ker gre za islam, je treba seveda eh, spraviti resničnost, versko resničnost z resničnim življenjem. In to je seveda tudi nujnost eh, za muslimane. Eh, že od 19. stoletja se ukvarjamo s takimi vprašanji, na primer številni eh, šejki in eh, v okviru Alazarja se ukvarjajo s tem vprašanjem. Tu gre eh, za zelo pomemben center verskega življenja, ki je zelo star. Eh, saj so ta center ustanovili že leta 1895 in mi iz tega centra se trudimo, da bi povezali islamski svet s sodobnim svetom. Eh, Naprimer, tako se borimo in zauzemamo za pravice ženske, dostojanstvo žensk, pravico eh, do dela, obsojamo Eh, prepoved eh, dela za ženske, obsojamo eh, nasilje zoper ženske, seveda smo za svobodo izražanja verskega prepričanja, to je tudi del naše etične listine. Mi smo okrepili stike s krščanskom, judovskim svetom in tudi z drugimi eh, zahodnimi verstvi in vzhodnimi verstvi. Mi moramo obsoditi poboje nedolžnih eh, v 80. in 90. letih 20. stoletja. Vse do danes obsojamo na vsak način vse oblike terorizma. Mi se želimo okrepitev stikov med nami, mi moramo spoštovati razlike med našimi vrednotami, vendar mi ne priznavamo, eh, da bi eh, te razlike med nami, razlike, ki so lastne posameznim družbam, da bi nas te eh, razlike razdvajale. Ko gledamo, kako se spreminja eh, svet in ko ugotavljamo, kaj se dogaja na vzhodu. Iščemo seveda poti za eh, spreminjanje pozitivnih načel v resničnost. Islam mora biti pomemben dejavnik eh, v svetu in muslimani eh, morajo imeti seveda možnost, da se izrekajo za islam. dejstvo je, da smo v tu hudo situacijo prišli, ko zaradi tega, ker nekdo lasti islam zase, prišli smo v to situacijo, v kateri smo danes, prišli smo do tega preganjanja. Že nekaj časa poznamo skupino Daesh, poznamo eh, skupino Islamska država in ta skupina Islamska država eh, si je prilastila eh, islam, vendar dejanja tega gibanja so tuja islamu, so v nasprotju z islamom in mi menimo, da nihče ne sme pravzaprav uh, zaupati gibanjem, ki govorijo, da govorijo v imenu celotnega uh, islama. In uh, islamski svet mora odgovorno uh, prevzeti svoje naloge in mi moramo seveda poskrbeti, da bo naš islam, islam, eh, ki ga cenimo, ki nas usmerja, da bo ta islam eh, dobro zastopan in ta manjšinska gibanja, eh, o katerih sem prej govoril, pa bodo izgubila svojo veljavo. Torej, svet je zelo raznolik eh, in treba je obrniti list, treba je omogočiti novo sodelovanje po poti kulture, gospodarstva in politike. In mi nujno potrebujemo dialog na vseh teh treh področjih za to, da bi eh, živeli v skladu s skupnimi interesi. Potrebni so stiki med univerzami, raziskovalnimi centri, stiki med eh, eh, študenti kaj ti mi menimo, da so izmenjave med mladimi nujno potrebne za to, da eh, se ne bi radikalna mnenja uveljavljala med eh, mladimi. Vsa srečanja prinašajo seveda tudi zbliževanja med mladimi in eh, taka Eh, srečanja prinašajo pač veliko napredka, veliko uspeha. Mi potrebujemo uravnovešeno diplomacijo, ki bo zbližala islamski svet z Zahodom. Od tega pričakujemo veliko. Pravna država eh, mora biti spoštovana. E, mi smo po pravu vsi enaki, ne glede na naša prepričanja, na rasno pripadnost, na našo e, barvo kože. Vse to izbledi pred tem pomembnim načelom, ki ima e, zelo veliko vrednost po našem mnenju. tu v tem eh, trenutku bi se seveda ustavil. Rad bi vam pustil dovolj časa za vprašanja, kajti prav gotovo jih imate zelo veliko spričo situacije, v kateri se nahajamo v tem trenutku. Hvala lepa. Najlepša hvala, ekscelenca, za vaše beseda. Gospod Predak je koordinator za ELS, prosim. Si boku, mes... Najlepša hvala, gospod predsednik, ekscelenca. Hvala lepa za vaš obisk. Mislim, da smo mi vsi opazili, da se zagovarjate za eh, da zagovarjate umirjeni islam in opazili smo tudi, da ste odločeni, saj ste eh, zavrnili tudi potrditev obsodbe na smrt za številne uh, muslimanske brate. Uh, mislim, da je to tudi zelo velik problem za egiptovsko družbo. Tu gre torej za delovanje pravosodja in vi ste obtožili pomankanje preprečljivih dokazov. To je bil razlog za eh, vašo zavrnitev soglasja. In to je uh, problem, ki se lahko uh, pojavi tudi uh, na procesu zoper Mursija in uh, ta je namreč obtožen uh, vohunjenja in prodajanja tajnosti uh, Katarju. Kako gledate vi na uh, Eh, te obtožbe tudi s pričo problema, ki ste ga vi sami izpostavili in sicer delovanja pravosodja v vaši državi. Drugo eh, vprašanje se nanaša na vlogo Turčije v regiji. Kako menite, da bo izgledala ta vloga v naslednjih letih? Hvala lepa. Gospod Kan. Thank you, Chair. Najlepša hvala, gospod eh, predsedujoči, eh, našemu gostu pa bi tudi rad izrekel dobrodošlico. Dobro, da ste tukaj, imam dve vprašanji. Slišali smo za arabsko pomlad, videli smo spremembe, vključno spremembami v Egiptu, ki eh, igra zelo pomembno vlogo v arabske svetu in videti je sedaj, da se stvari eh, gibljajo v napačno smer, v preteklost. Kako bodo lahko eh, egipčani bolj odločali, kdo jih je vodi? Potem pa ste omenili islamsko državo ISIS. Eh, Eh, torej oni uporabljajo verski jezik, vendar govorijo v nasprotju s verskimi vrednotami. Eh, mnogi mladi, ne samo iz eh, muslimanskega sveta, temveč tudi iz Evropske unije, so pod njihovim vplivom. Kaj lahko naredi Univerza Al-Azhar in tudi druge institucije, zato da bodo pač mladi in ljudje dobili pravo sliko o islamu. Eh, gospod Tenok, eh, hvala lepa, gospod eh, Veliki Mufti, pri Pozdravljam vas tukaj in veseli smo seveda tudi vašega umirjenega sluha ga tudi med eh, suniti. Eh, dolgo časa sem se ukvarjal eh, s tem vprašanjem, tudi z vprašanjem smrtne kazni za prešuštvo in podobno. V Pakistanu je to zakon, ki ga dosti krat uporabljajo proti manjšinam, zopr kristjane. Kako lahko dosežemo napredek pri tem vprašanju? Eh, prebral sem eh, suro 256 eh, in tam nič ne govori o obvezni veri in kljub samo je to nekaj, kar se vedno znova pojavlja, kako lahko pravzaprav umaknemo te kriminalne sankcije zoper ljudi druge vere in podobno. Potem pa ISIS. Eh, morda je kak eh, tisočak britanskih džihadistov, ki se eh, bojujejo na strani ISIS-a. In ISIS Eh, je pravzaprav eh, organizacija, ki so jo pri nas eh, muslimanske vodje obsodili in prepovedali britanskim muslimanom sodelovanje znotraj ISIS-a. Ali bi vi to lahko pravzaprav potrdili in kako je z zagovorniki kalifata, oni pač delajo teror med kristijani, drugimi muslimani, jesidi, armenci in drugimi skupinami in to je grozljivo in povsem nespremljivo. In to je grožnja za celotno regijo in globalno varnost. Desde hace decenios, so de homo... Že desetletja smo priča homogenizaciji arabskega sveta na kulturni in respovedni ravni. Izgubili smo prisotnost in prispevek judov, kristijanov. Izgubili smo raznovrstnost v samem islamu, ki jo prispevajo suniti, šijiti in tudi druge skupnosti in sekte. Zelo težko je razumeti arabskega sveta, sveta in krščanskega sveta brez Egipta. Tudi komunistična stranka v Egiptu je bila ustanovena v Aleksandriji, zato mislimo, da je zelo pomembna izguba, ki so jo trpeli v Egiptu zaradi izgube krščanske skupnosti, kot tudi izgubo kristijanov, palestinskih kristijanov, ki se izseljujejo iz Egipta. Zelo težko je razumeti arabski svet brez kulturne raznolikosti. Ko so španci izgnali jude so, jih, ti, so bili ti sprejeti v arabskem svetu. V Asitu, v Egiptu, v Kajru so kopti kristijani in kakšna je alternativa za ta razkol v družbi in tudi za trenja med različnimi skupnostmi, sektami, vključno z muslimanskimi sektami. Bueno, reiterar otra vez eh, la, la oportunidad de poder... Pred kratkim smo sprejeli resolucijo o človekovih pravicah, kjer smo izrazili skrb zaradi kratina človekovih pravic aktivistov in tudi za, zaradi zapiranja novinarjev. Slišali smo tudi že vprašanje o zvezi s smrtnimi kaznimi. Zanima me, kakšno je vaše mnenje, veliki mufti, o tem. Kako mislite, da bi arabske države morale biti organizirane za to, da bi se izognili sektarskim vojnam? Mislite, da obstaja kakšen model za to? Kaj predlagate? Uh, Your Excellency Dr. Shoki Ibrahim Alam. Vaša ekscelenca, dr. Šavki Abrahim Abdul Karim Alam, uh, lepo vas pozdravljam tukaj. Uh, rad bi vprašal vprašanje o demokraciji. Vi ste prvi demokratično izvoljeni veliki mufti v Egiptu in um, tako kot poslanci tu v tej eh, dvorani. Nekatere sekte eh, islamske družbe pravijo, da demokracija ne igra nobene vloge v islamu. Oni predlagajo druge rešitve, naprimer kalifat in podobno. Eh, želim vaše mnenje o demokraciji. Drugič, kakšna bo vaša vloga v desetih letih eh, vašega mandata, kakšna naj bi bila vaša zapuščina svetu. In tretjič, pozdravljam vas eh, kot glas umirjenosti na in vabim vas na konferenco, ki jo nameravam organizirati v Londonu. Tam bi se lahko obrnili na mlade Eh, v Evropi, ki so radikalizirani. Vaš umirjeni glas eh, bi eh, bil dobrodošel in vabim vas, da boste glavni govornik na tej konferenci. Najlepša hvala, gospod predsednik. Vaša ekscelenca, najlepša hvala za vaše pomembne besede tu v eh, našem odboru. René Guénon eh, nas je evropejce verjetno upravičeno opozoril na to, da obstaja neka transcendenca med vsemi verstvi in na podlagi tega naslednje vprašanje. Eh, v vaših izjavah je postalo jasno, da Eh, se boste morda zauzeli tudi za preganjane kristjane eh, v arabskem in islamskem svetu. Potem pa še k eh, situaciji v zvezi z rekrutiranjem ekstremistov v Evropi. Tu gre torej za izobraževanje fundamentalistov v Evropi. Uh, mnogi imami, ki so se sami oklicali za imama, pridigajo v številnih eh, mošejah evropskih mest, tudi v Italiji, eh, v smislu neke stalne propagande. To velja tudi za njihovo terminologijo. Izkrivljajo pravzaprav nauk Korana zato, da bi dosegli indoktrinacijo zlasti mladih in da bi privabili k sodelovanju potencijalne teroriste. In zaradi tega moje vprašanje. Ali je tu treba sprejeti specifične ukrepe? Seveda. So uradne islamske institucije dale izjave, vendar ali spremate tudi konkretne ukrepe za to, da bi zaustavili eh, njihovo dejavnost in ali tu sodelujete z državnimi organi v Evropi. Kaj ti do sedaj? Sem imel vtis, da ni neke konkretne koordinacije. Mi ne vemo, kako lahko ustavimo tako nevarnost, ki škoduje tudi islamu. Okay. <clears throat> Vaša ekscelenca, eh, zelo sem bil vesel vašega povdarka na dialogu in pred leti sem bil zadolžen v naši poslanski skupini evropske ljudske stranke za medkulturni in medverski dialog in se zavedam koliko neizkoriščenega potenciala oziroma koliko potrebe je na tem področju če hočemo napredovati. Um, bil sem tudi vodja nekaterih opazovalnih misij volitev v keniji in v nigeriji in sem srečal tam eh, ljudi eh, muslimane eh, ki jih je zelo zanimalo ravno vprašanje ločitve religije in države torej mene zanima s kom se da pogovarjati o bistvenih zadevah ker z nekaterimi očitno ni ni možen dialog zlasti z ljudmi ki uporabljajo nasilje torej mene zanima kje vi vidite možnost in potrebo da poglobimo dialog zanima me pa tudi kaj pričakujete od evropske zveze v tem smislu hvala lepa Najlepša hvala, gospod Pargino. Hvala lepa, gospod predsednik. Spoštovani eh, veliki mufti, tukaj sem. rad bi se vam zahvalil, da ste prišli k nam. In kot je povedal nek kolega, pomembno je, da ste prvi veliki mufti, ki ga ni imenoval predsednik, temveč eh, mufti, ki je bil izvoljen. In eh, to je seveda zelo pomembna legitimacija. Rad bi vam zastavil tri vprašanja. Eh, pozdravljam dejstvo, da ste jasno obsodili islamsko državo. Pomembno je, da uh, oseba kot ste vi najde prave besede, da obsodi to uh, grožnjo. Potem, uh, uh, uh, tudi eh, v eh, Egiptu so se eh, pojavljale podobne skupine in mene sedaj zanima, kako, kakšen je vpliv te islamske države na Egipt. Uh, E, drugič, e, bili ste proti smrtni kazni za e, muslimanske brate v Egiptu, to je bilo zelo pogumno in potrebno. Želiti si umirjene egiptovske družbe, kako vam lahko Evropa pomaga pri teh korakih v smislu umiritve. In tretjič, kako. Torej, prihajamo prihaja do pisanja, da so eh, vsi muslimanski eh, bratje teroristi. Rekli ste, da ste za eh, obsodbo vseh teroristov in kako želite ukrepati pri muslimanskih bratih, kako boste dosegli omiljenje pristopa. Salam alaikum, vaša ekscelenca. Zanima me, kakšni bodo vaši odgovori na vprašanja, ki so jih moji kolegi že uh, zastavili glede muslimanske vratoščine in glede novinarjev, ki so v zaporih. Moje vprašanje pa se nanaša na ženske. Vem, da ste dejali, da želite povezati religijo in sodobni svet. In sodobni svet na ženske gleda kot na ljudi, ki imajo vse človekove pravice, ki razpolagajo z vsemi pravicami. Veliko upov smo imeli, ko smo videli toliko žensk v Egiptu, ženski so bile na čelu gibanja na trgu Tahrir. Na to pa smo bili priča nasilju, sama sem bila tam leta 2011 z vašim predhodnikom, ki ni bil izvoljen, to je bila velika razlika. In mi smo se pritoževali, da so, morali, so bile ženske eh, podvržene vaginalnim testom in podobno. O tem smo se pogovarjali. Kako gledate na vaše naloge, na vašo mizijo z vidika pravic žensk v Egiptu in v eh, muslimanskem svetu? Še vprašanje v zvezi z Libijo, vašo sosedno državo, ki seveda vpliva tudi na razmere v Egiptu. Kako gledate na te razmere? Kakšna je nevarnost, glede na to, da države ni, da eh, državi niti ni bilo, kljub temu, da ljudje govorijo o državi, ki propada. Veliko je tudi zlorab radikalcev in na nek način je to zoper eh, navadnim ljudem in njihovim eh, načinom spoštovanja islama. Kaj menite o vlogi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 Zanima me dvoje. Kako ocenjujete situacijo za kristijane v današnjem Egiptu? In kateri so viri nasilja nad kristijani, ki, eh, ki se je dogodilo lani pod prejšnjo vlado? Zanima me tudi glede na to, da ste član sekularnega neverskega dela družbe. Zanima me naslednje. Egipt je bil v zadnjih 30 letih v um, dobri situaciji, kar se tiče Izraela. Vlado je mir. Kakšne so razmere sedaj? Ah, danke. Eh, Exzellenz, auch ich möchte Ihnen. Ekscelenca, eh, tudi jaz se vam prisrčno zahvaljujem za to, da ste prišli, da ste spregovorili uvodne besede, ki so me zelo pomirile in prisrčna hvala tudi za to, da ste pripravljeni odgovarjati na naša vprašanja. Lahko si predstavljate, da smo zelo zaskrbljeni zaradi situacije v Egiptu in zaradi tega moje prvo vprašanje. Eh, izrekli ste se zoper eh, smrtno kazen za muslimanske brate, pa tudi eh, zoper druge zaporne kazni. Kakšne so praktične možnosti? Ali je mogoče preprečiti izvršitev smrtne kazni? Drugo vprašanje. Slišali smo veliko opomp glede kopičnosti kultov v Egiptu, eh, pripadnikov eh, vere Bahaj in podobno. Eh, kopti imajo že dolgo težave, to sem občutil tudi jaz v Egiptu. Kakšne so dolgoročne možnosti razvoja? Ali bo tu mogoče najti mir med temi skupinami? In še zadnje vprašanje. Kaj priporočate nam na Zahodu, Eh, za ukrepanje zopr terorizem, kajti eh, mnogi mladostniki iz naših držav se pridružujejo teroristom. Tu bi bil zelo hvaležen za vaš odgovor. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Salam alaikum, vaša ekscelenca. Veliko veselje in čast nam je, da smo se danes lahko srečali z vami. Cenim tudi vaše sporočilo odprtosti in upanja. Rad bi, da ponovno začnemo z dialogom, s civilno družbo, tako da bomo lahko zgradili mir na vzhodu. Potrebujemo demokratičen, močan Egipt, zato da bomo lahko stabilizirali to regijo brez vladavine prava tudi stabilnosti ne bo. In veseli me, da je vaše sporočilo, sporočilo miru, da obsojate vojaška posredovanja. Zanima me, kako boste to sporočilo prevedli v verski dialog, v spoštovanje manjšin v islamskem muslimanskem svetu. Ne govorim zgolj o muslimanskih državah, ampak tudi o muslimanskih skupnostih drugot po svetu, na zahodu in drugot. Kakšno je vaše mnenje, kaj lahko naredijo uh, sodobni množični mediji, glede na to, da uživate precej prestiža kot uh, oseba? Vaša ekscelenca, beseda je vaša. Uh, أشكركم كثيرا على هذه الأسئلة Najlepša hvala za vsa vaša vprašanja. Ta vprašanja kažejo, da se zanimate za naša naprezanja, da želite vedeti, kaj se dogaja v Egiptu in kakšna so stališča velikega muftija v zvezi z razmerami. Vprašanj je seveda veliko. Veliko vprašanj je povezanih z smrtno obsodbo, pa tudi z razmerami na področju žensk, eh, z dialogom. In pa seveda tudi vprašanja v zvezi z islamsko državo. Glede smrtne kazni in uloge muftija tukaj. Kazenski zakonik v Egiptu vsebuje vrsto postopkov, ki ščitijo interese obsojenca in sodišč. Glede na te postopke je zelo težko dejansko priti do izvedbe smrtne kazni. Dovolite mi, da poskusim razložiti, kako takšen postopek poteka. Ponavadi je policija tista, ki začne s postopkom, na to postopek prevzame sodišče, opravi se preiskava, ki jo vodi preiskovalni sodnik, na to pa o tem zaseda zadevno sodišče. Tožilec vodi primer in če je potrebno, bo drugi del postopka potekal na ravni sodnika. Imamo tri tovrstne sodnike, ki lahko odločijo o tem, da se pripiše smrtna kazen. Ta dosje je lahko predan v roke muftijo. in mufti obravnava vse elemente v dosjeju, vse dele postopka, poda svoje pravno mnenje, kar ne zadeva vsebine oziroma oblike primera, ampak se, te, se to mnenje tiče zgolj vprašanja islamskega prava. Ne rečemo torej da ali pa ne smrtni kazni. Če ni jasnih pokazateljev glede na doseg, ki smo ga dobili. Mnenje se zapiše in pošlje sodniku. Ko sodnik mnenje dobi, na to na osnovi lastnega prepričanja bodi si spoštuje, bodi si ne spoštuje mnenja. Gre namreč za posvetovalni postopek. Odloči lahko na osnovi našega mnenja ali pa ne. Sodnik je torej tisti, ki na koncu odloča. Sodnik je tudi tisti, ki izreče smrtno kazen ali pa ne, na osnovi posvetovanja z muftijem. V primeru smrtne kazni, če se mnenje muftija ne spoštuje, lahko uložimo predlog eh, spremembe in eh, dosje na to Roma na više sodišče. In večina tovrstnih dosjejev na to pade. Na to pa se primer na sodišče uloži ponovno v tem primeru. Če sodišče na prvi stopnji na to meni, da je treba smrtno kazen izvesti, se celotni dosje preda drugi inštanci sodišča. Pripravi se novo mnenje v pisarni muftija in to mnenje predamo sodniku. Če sodnik ponovno izreče smrtno kazen v nasprotju z mnenjem, o tem odloča predsednik. Za celotni postopek lahko rečemo, da lahko traja do štirih let. Štiri leta torej min, minejo od eh, začetka postopka pa do izvršitve kazni. Večina takšnih kazni na koncu ni izrečenih. Če je ta oseba eh, aretirana, če je odzeta prostost, je potrebno celotni postopek sprožiti ponovno. Za nas so to zelo, zelo pomembne zadeve. Še posebej zaradi tega, ker je zločin sam izjemno resne narave. Glede na to, eh, kaj se je dogajalo v preteklosti, moramo ugotoviti, eh, kakšen je bil zločin, kako je vplival na družino eh, ubitega, naprimer, in podobno. Ko upoštevamo vse eh, razmere, vse elemente, se na to odločimo za ali pa proti smrtni kazni. Veliko filozofov tako zahodnih kot tudi arabskih, je že pisalo o smrtni kazni in o zločinih. Po našem mnenju je treba smrtno kazen kot kazen ohraniti, odvrača namreč ženena sama eh, prisotnost, obstoj takšne kazni od zločina. Egipt je trenutno v dobri situaciji, lahko rečem. Imeli smo že dve ustavni skupščini, na kateri smo govorili o tem, kam se usmeriti v prihodnosti. Ljudstvo se je izrazilo v zvezi eh, z ustavo iz leta 2014. Imeli smo skupine, skupino 50 in ustava je bila potrjena na referendumu. Na to so potekale predsedniške volitve. In z tega vidika bi se rad dotaknil razmer za kopte v Egiptu. Ne glede na to, v katero skupnost spadate, spadate ste najprej egipčan pri nas. Egipt je zgradila zelo mešana skupnost. Zgradili smo ga vsi. In egipčanska družba lahko vase vključi vse različne kulture. Zgodovina v Egiptu kaže, da potrebujemo več ljudi, da pišemo to zgodovino, ne morem sam ustvarjati zgodovine. Zato so potrebni drugi. V Egiptu živimo drug z drugim, drug ob drugem. Smo sosedje. Tako v naših mestnih četrtih, na podeželju, v šolah, na univerzah. Nihče ne ve, kdo je musliman, kdo je kristjan v tem primeru. Živimo skupaj. Tudi na delovnem mestu se ne razlikuje med muslimani in kristjani. Status koptov v Egiptu ni problematičen kopti so del naše družbe, naše usode, naše prihodnosti. In kot sem dejal vodoma, podpiram vladavino prava. Ta načela morajo vedno prevladati in to povsod po svetu, ne zgolj pri nas. Pravo velja za vse, ne glede na posameznika, ki je sestavni del družbe. Sedaj pa vprašanje žensk v Egiptu. Sam sem že izdal študijo na to temo. Študijo, ki se je dotaknila političnih pravic žensk ter eh, pravic žensk v zakonski zvezi. Ženske imajo te pravice, tako kot državljanke kot tudi kot človeška bitja, kot ljudje. Ženske so partnerice moških. Koran ne govori ločeno o moških ali pa ženskah, razen ko je to potrebno, ker obstajajo določene specifike. Naprimer, v primeru določenih verskih praks, do katerih ženska nima pravice v določenem obdobju. Ženske v določenem primeru naprimer ne molijo ali pa ne izvajo določenih praks. Z vidika islamskega prava so torej moški in ženske enaki egipčanska ustava iz leta 2014, ustraja pri teh točkah. Sprejeli smo člen na to temo, razdelan člen, ki zagotavlja, da ne bi prišlo do napačnih tolmačen zakonodaje, ki bi eh, lahko škodila pravicam žensk. Rad bi vam zagotovil, da ima ženska v Egiptu vse pravice. Morda bo moral eh, moški čez nekaj let zaprositi za spoštovanje nekih drugih pravic. Mislim, da je bolje, da ne govorim o kalifatu, niti o islamski državi. Mislim, da pogoji za to, da bi sprejeli ta imena, niso izpolnjeni. Če analiziramo vzpostavitev islamske države, znanstvenega vidika in z vidika islama kot takšnega, lahko jasno vidimo, da je prišlo do vzpostavitve te države s pomočjo kaznjivih dejanj, s pomočjo kriminala. Te osebe je treba preganjati in odgovarjati morajo pred sodiščem zaradi grozovitosti njihovih dejanj. Noben verski dokument v islamu ne spodbuja k nasilju, k uničenju, ki spodbuja k umoru. Vsa verska besedila to prepovedujejo. najbolj časti vredne osebe so najbolj verne osebe. Bog bi lahko ustvaril eno samo skupnost, ampak je ustvaril raznoliko skupnost. Pripravili smo tudi člen, ki je bil predmet dolge in poglobljene razprave. V ta člen smo zapisali svobodo veroizpovedi. Vsak človek ima pravico do lasne veroizpovedi. Zakon mora to omogočati. iskam, islamska država pa tako ne more imeti nekih stabilnih temeljev, ker je na oskrižju značeli islama. V primeru vojne islamska verska besedila pravijo, da se lahko borimo zgolj proti drugim borcem, ne pa proti civilistom. Ne smemo se boriti proti ženskam. Islam prepoveduje ubijanje žensk in otrok. Prepoveduje ubijanje duhovnikov. prepovedano je tudi napadati takšne ljudi. Prepovedano je uničevati hiše ali pa posekati drevo. Če si pogledamo vsa ta besedila, lahko tam najdemo določen, določeno vojno etiko vojni moralni kodeks. To ne velja zgolj za eno državo, za Egipt ali pa Sirijo, naprimer. In akti, pravni akti ter dejanja islamske, islamske države so nesprejemljivi v islamu. kar se tiče kristijanov v Egiptu, ne moremo govoriti o nekem fenomenu. Mislim, da obstaja določen pritisk. Dejal sem že, da živimo v uh, skupni družbi, v uh, družbi, kjer vlada mir. lahko spregovorim na primer v primeru gospoda eh, doktorja Nabila, ki je kristjan. Kot otrok je obiskoval muslimanske šole, kljub temu, da je kristjan. Napisal je tudi knjigo o življenju Mohameda. Z naslovom Mohamed in njegovo sporočilo. Kristjan je bil vse do smrti. Vseeno pa je živel v muslimanski družbi in o njej tudi pisal. določeni ljudje v naši družbi imajo, naprimer, matere, ki so krščanske veroizpovedi. Gre za to, da mi spoštujemo človekove pravice in se zavedamo pomena teh pravic. V ustavi najdemo tudi člen, ki opisuje človekove pravice. Prvič v naši zgodovini, morda vas bo to presenetilo, je do tega prišlo zaradi tega, ker eh, mednarodne konvencije upoštevajo tudi nacionalno zakonodajo. Na to se sklicujemo. Vemo, da se je treba osredotočiti na mednarodne konvencije in spoštovali bomo vse konvencije, ki, vse konvencije, ki jih je Egipt ratificiral. Izpolniti želimo naše obljube in pravne zaveze. tudi v primeru spremembe režima v Egiptu, spremembe vlade, smo mirovni sporazum z Izraelom ohranili. Kakšna je razlika med eh, islamom in demokracijo? No, demokracija je sodoben mehanizem za upravljanje neke države. Mi, želimo ugotoviti, če demokracija omogoča ljudstvu, da normalno živi. Želimo videti, če ima demokracija zgolj pozitivne vidike. To vprašanje smo obravnavali naprimer z vidika menjav vlad oziroma menjav voditeljev v državi. Vprašanje mojega statusa, muftija statusa, vodilne verske osebnosti. glede na to, kakšni so osnovni pogoji za izvajanje teh nalog, mora mufti, še preden postane mufti, študirati to področje, dobro mora poznati islamsko pravo in verska besedila. Na to pa lahko ustrezno ta besedila tudi tolmači. Upam, da imamo še nekaj časa. Vprašanje imamo v eh, mošejah. Sodelovati želimo z vsemi deležniki. Radi bi namreč, da bo dialog obstajal na vseh ravneh, ker je nujno potreben in ker predstavlja enega od glavnih razlogov za naše udejstvovanje. Mislim, da sem odgovoril na večino vprašanj ki ste mi jih zastavili. Najlepša hvala za ta vprašanja. S temi vprašanji ste namreč pokazali, kako modri ste in kako dobro poznate razmere v Egiptu in v arabskem svetu. Najlepša hvala. Salam alaikum. Excellenz, ich danke Ihnen sehr ekscelenca, najlepša hvala. Razprava je bila zelo dobra in ta predstavlja podlago za odprt dialog. Zelo dobre imamo take priložnosti, da razpravljamo o vaši veroizpovedi. Vedno sem imel mnenja, da vse tri monotistične veroizpovedi, če si resno pregledate njihove svete zapise, vidite, da imajo veliko podobnosti. Nobena od teh ne povdarja sovražnosti ali ne poziva k nasilju, ampak k ljubezni vera se veliko krat izlorablja za doseganje drugih ciljev. To se ne dogaja samo v primeru islama, ampak tudi v primeru koščanske vere in pa judovske vere. Prav je, da povdarimo skupne točke in tisto, kar podpira večina. In večina podpira ljubezen v teh verah, ne sovraštvo in to vpliva, kar se dogaja v vaših državah, tudi v moji državi. 500 mladih v moji državi se že bori v Siriji, v Iraku. Več kot 2000 jih je že iz Evrope. Te naše državljane so pritegnili in ne gre samo za mlade, ki prihajajo iz preseljenskih družin, ampak gre za Nemce, Angleže, Francoze, krščanskih korenin. Zato je prav, da veliko krat govorimo o teh vprašanjih, ki ste jih danes omenili. Najlepša hvala, da ste prišli in še naprej bomo v stiku z vami. Najlepša hvala.